iz leta 2011. Bom kar dal besedo poročevalcu. Gospod Vim van de Kamp, izvolite. 4 minute. Dank u zeer. Ik wil allereerst, uh, meneer de voorzitter, mijn. Voilà. Najprej bi se eh, zahvalil svojim kolegom, pročevalcem osenci in vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem umestnem pregledu. Hvala vsem za vaše sodelovanje. To je bil dolgotrajen proces, ki je sedaj za nami. Imeli smo 639 eh, predlogov sprememb In ni bilo enostavno vsega tega vključiti v eno dosledno besedilo, vendar nam je vendarle na koncu uspelo skupaj s poročevalci v senci. In hvala osebi, osebi ELS, osebi parlamenta in drugih, hvala osebi drugim skupin, ki so uh, sodelovali pri vsem skupaj. Prvi komentar glede bele knjige. Zdi se mi, da notri ni bilo novih predlogov politik, vendar le gre za umestni pregled in to naj bi zagotovilo kontinuiranost politike in to mislim, da je bilo doseženo Evropska unija. Vsake štelite predstavi novo prometno politiko. In tu imamo sedaj umestni pregled in želimo oceniti izvajanje. Prometni sektor, sektor v Evropi je zelo pomemben. Na nizozemskem vedno pravimo, da se brez prometa vse ostavi. Prometni sektor je izjemnega pomena za izvajanje storitev in je zelo pomemben za razvoj evropskega gospodarstva. Na stotine tisoče ljudi dela v tem sektorju, tega ne smemo pozabiti prometni sektor pa mora biti tudi trajnosten. Kar vidimo sedaj je, da 24 odstotkov onesnaževanja v Evropi povzroči prometni sektor. 29 odstotkov sektor energije in torej lahko vidite, kakšno je, kakšen je položaj. Trajnost je priložnost za inovacije. Inovacije v prometnem sektorju so nekaj, v kar bomo morali vlagati v naslednjih desetih, dvajsetih letih. Sedaj pa se gledamo nekaj delov poročila v mestnem pregledu. Žal. smo ugotovili, da do modalnih sprememb, da bi torej šli, se prišlo do transferja Eh, iz cest mm, na železnice, na reke, da do tega preprosto ni prišlo. Želimo si čistejši promet in rečne poti in železnice so čistejši uh, pristop. Zato bi morala Evropska unija bolj spodbujati uh, železnice in rečni promet. To je nekaj, glede česa se vsi strinjamo. tem pametni transportni sistemi. Želimo si več takšnih sistemov. Do leta 2020 si želimo eh, boljše mreže. Veliko lahko tudi storimo pri mestnem prometu, vendar o tem bodo, bodo povedali nekaj še kolegi no. Morda sem šel predaleč, mislim, da imam več časa. Mr. Hvala, gospod poročevalec. Svet menuje Evropske komisije. Gospa komisarka Violeta Bulc, izvolite. President, honorable man. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, najprej bi se zahvala poročevalcu, gospodu Van de Campo, poročevalcu v Senci in Evropskem parlamentu, kot celoti za vaše sodelovanje pri oblikovanju umestnega pregleda. V odboru Trans ste uh, res veliko del na tem. Bilo je več kot 600 predlogov sprememb. To kaže na to, kako pomembna je ta tema za Evropski parlament. Vaše poročilo je zelo dobrodošlo in prihaja pravi čas. Evropska komisija je zelo uh, Eh, zadovoljna s kakovostjo eh, tega dokumenta. Naj omenim sedem točk v vašem poročilu prvič. Spodbujanje somodalnosti in učinkovita uporaba vseh načinov prometa. To se izpostavlja poročilo. Popolnoma podpiramo ta cilj. Zato naša politika želi izboljšati um, omrežje in vzpostaviti manjkajoče člene in omogočiti interoperabilnost na vseh ravneh in, in zagotoviti konkurenčnost za vse načine pameta. Drugič, moderne infrastrukture. To je področje, kjer je komisija dosegla velik napredek. Definicija koridorjev TNT in, in, in, uh, in Connecting Europe Facility uh, Eh, so gotovo nekaj, kar lahko veliko eh, sredstva pride tudi iz Evropskega sklada za, in, in za strateške naložbe. Potem vprašanje eh, trajnostnosti. Tu govorim o dekarbonizaciji, pa tudi govorim o okrepih glede hrupa, kakovosti zraka in tako naprej. Mestni promet je področje, kjer se moramo še bolj prizadevati, vendar moramo biti previdni, uh, ne smemo pa uh, siliti, usiljevati nekakšnih rešitev, ki niso primerni za lokalno okolje. Potem, če tače digitalne rešitve, moramo izboljšati informacije glede potovanj in moramo zagotoviti integriran sistem prodaje vozovnic. Strinjam pa se tudi s številnimi deležniki, da ne moramo usiljevati ene rešitve na evropski ravni. Ne, moramo dati informacije na voljo, potem pa naj podjetja same najdejo, sam najde rešitva za svoje stranke. Mi moramo vzpostaviti eh, regulatorni okvir za to, da bo prišlo do storitev z dodano vrednostjo. Gospod, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, vaše poročilo uh, tudi opozarja na to, da morajo biti ljudje v srčiki pozornosti prometne politike. Sama se ne je mogla s tem bolj strinjati. Uh, promet mora skrbeti za potrebe družbe, ljudi um, in drugih strank. To bo vedno v srčiki vseh naših pobud. Šestič, so, socialne zadeve. Trenutna situacija ni zadovoljiva. Junkerjeva komisija meni, da je zelo pomembno, da govorimo o, o, o socialni nepravičnosti, o tem, da nimamo pravih uh, zmogljivosti in znanj in če ne bomo tega ukrepili, ne bomo imeli uspešnega notranjega trga. In s tem naj tudi spomnim na stališče sodišča glede tega. In sedmič, potrebujemo učinkovitejši promet. Še vedno preveč ovir v Evropi, ki negativno vplivajo na delovanje uh, Eh, prometa na skupnem trgu. Želimo odpraviti te ovire in ustvariti popoln skupni prometni prostor v EU. Morali bi imeti tudi visoke standarde, ki jih lahko potem kasneje izvajamo eh, v tete države. S tem bomo ohranili svojo vodstveno vlogo. In za konec naj povem, da vaše poročilo povdarja, da je uh, slabost naše politike, slabo izvajanje. S tem se ne bi mogla bolj strinjati gospod Vin van de Kamp. To je področje, kjer upam, da res lahko tesno sodelujemo, zlasti to, da bomo zagotovili, da, se, da je evropska zakonodaja jasna in preprosta in da se dovolj uh, posvečamo tudi samemu izvajanju. Uh, veselim se vaših podrobnejših komentarjev in uh, pogledov na to, kako naprej, glede na to, kar je zapisano v Beli knjigi. Naše delo še naprej poteka in veselim se sodelovanja z vami na konstruktiven in vzdržen način uh, v času celotnega mojega mandata. Hvala lepa. Madam komisionar. Gospa komisarka, sedaj pa bodo spregovili poslanci v imenu poslanskih skupin. Najprej v imenu ELS, gospod Markus Piper, izvolite. Dent, frau komisarin. Najlepša hvala, predsedujoči, gospa komisarka. To poročilo vsebuje veliko dobrih eh, nasvetov za intermodalno povezovanje, za mednarodne povezave in tako naprej. Teoretično se to zelo dobro bere, ampak vprašanje je, ali ima sektor prometa dan danes, dan danes dovolj politične pozornosti. Mnogi mislijo, da je prometno gospodarstvo nekakšna krava moznica Evrope. Vedno nove ideje za pristojbine, vedno višji ekološki cilji. Evropska unija naj bi regulirala tudi mestni in primestni promet, vse to pa tudi pri financah se zatakne. Tukaj imamo različne davke in eh, določene pristojbine glede okoljskih dejatev in tako naprej. Vse te, vsi ti prejemki pa ne, se ne vračajo v promet, ampak prehajajo oziroma so pretvornjeni v socialne prispevke. Zakaj Evropska komisija jemlje sredstva, eh, inštrumentov povezovanja, v, povezovanja Evrope in jih dajo druge sklade. To ne razumem. Pa tudi predsedstvo sveta ima tukaj kar nekaj težav, namreč eh, naš mednarodni prometni, naša mednarodna prometna mreža ni dobro povezana, ni dobro financirana. In eh, ko se bodo ministri naslednji mesec dobili, bodo govorili predvsem o kolesu, to pa morda ni smiselno. Potrebujemo druge cilje in ti so zelo dobro opisani v poročilu gospoda Vima Van de Kampa. Potrebujemo večjo konkurenčnost, boljšo infra tako infrastrukture kot naših podjetij, zato da ne bomo izgubili v globalni tekmi na tem področju. Eh, Filan uh, Bank. Hvala. Bihav. Imeno skupine SND. Gospa Klaudija Tepredel, izvolite.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 potem si moramo priznati, da je to težana naloga. In če želimo biti uspešni, potem moramo imeti zelo natančen akcijski načrt, moramo definirati faze in cilje. Velja knjiga o prometu je eh, tak načrt, vendar tu gre le za ambicije, vendar to strat, strat, strategijo smo. Eh, sprejeli pred štirimi leti in že sedaj je prišlo do zamud pri izvajanju ciljev. Nekateri cilji niso bili realistični in so bili preveč ambiciozni. Tu govorim o tem, da ne bi več uporabljali fosilnih goriv v prometnem sektorju. To je bilo preveč ambiciozno. Sedaj pa imamo pregled bele knjige in ob tej priložnosti moramo pokazati, kaj so pravi problemi. Uh, in eh, povezovanje v transportnem sektorju mora biti nekaj, kar se dogaja zres. Moramo podariti uh, eh, eh, transevropske mreže. Programi kot so TNT so nujni, če želimo zagotoviti povezovanje znotraj Evropske unije in če želimo zagotoviti promet tudi v obrobnih delih Evrope. In TNT eh, koridori bi morali biti prenosna loga te politike prihodnih letih. Drugič, bela knjiga, takšna kot je sedaj, se ne eh, ukvarja dovolj z mestnim prometom, ne govori dovolj o tem, kako lahko recimo eh, delimo avtomobile in tako naprej. Uh, To je strateški dokument, tako pomeni, tem ne moremo kar zanemariti. Tretjič, če govorimo o prihodnosti prometnega sektorja, ne smemo pozabiti na zaposlene v tem sektorju, na ljudi, ki delajo v tem sektorju. Nekateri želijo zavarovati svoje podjetnike na škodo uh, osnovnih gospodarskih svoboščin, ki se izvajajo v Evropski uniji. Uh, to ni spremljivo veseli me, da je pročevalec uh, eh, govoril o tem, kako je pomembno doseči ravnovesje med notranjim trgom in varstvom delavcem. Upam, da boste upoštevali naše komentarje, ki so tudi drugot v poročilu, zato da bomo res imeli dobro izvajanje te politike. Hvala lepa. Prosim, bi vse Eh, kolege, da se držijo časa, ki jim je bil določen. Gospa Klaudija, ta predel dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, gospa komisarka. Urbanizacija, globalizacija, demografske spremembe v naši družbi so nekaj, kar nas podbuja k temu, da razmišljamo o tem, kako naj bi deloval promet in v beli knjigi smo imeli številne ukrepe. Naš načrt je bil zelo ambiciozen. Eh, dosegli naj bi skupno enotno območje prometa v EU. S tem bi se odzvali na potrebe po mobilnosti, s tem bi se odzvali na potrebe potnikov, storitev, eh, tovora v 21. stoletju. No, v srči, ko smo uh, postavili potnike, ljudi in rekli smo, da moramo zagotoviti minimalne standarde eh, glede izvajanja storitev. Kar zadeva uh, trg dela, moramo poskrbeti, da bo ta trg privlačnejši za ženske. Ne smemo imeti nobenih ovir in moramo uporabljati vse načine prometa na trajnosten način. Potrebujemo fizično in digitalno infrastrukturo. Moramo se osredotočiti na medsebojno povezljivost, eh, ko gre za eh, obmejna in eh, obrobna območja EU. Potniški in tovorni promet morata biti čim bolj učinkovita in naložbe mora spodbujati regionalno kohezijo in morajo eh, poskrbeti za odpravo uh, manjkajočih členov v prometu. Urbani centri so tisto območja, kjer smo priča negativnim posledicam prometa. Uh, prihaja do gneč, do poslabšanja kakovosti, uh, Eh, zraka in tako naprej. Mislim, da če imeli boljše informacije, bomo lahko lažje dosegli naše cilje, da bomo dejansko dosegli trajnostni način prometa. Transport je gonilna sila Evropske unije in spodbuja uh, eh, razvoja drugih sektorov, kot recimo turizma. Hkrati pa je treba razmišljati o kakovosti storitev. Hvala. Now, on behalf Alda Group, uh... Eh, madame. Lepa za Alde. Gospa Žizin Meissner. Hvala lepa, kolegice in kolege, gospa komisarka. Resnično je tako, da je promet zelo podcenjen, čeprav vidimo, da sploh ne deluje. Če razmislimo, mi lahko 24 ur na dan naročamo dostavo v 24 urah, brez prometa ne gre. Vsi si želimo svežih izdelkov, tudi to ne gre brez prometa. In tudi nasplošno mobilnost in temeljne pravice človek tevajo prometna sredstva. In ravno zato smo v zadnjem času imeli metro načrt, ki povezuje vsa mesta, To je zgodba o TNT. To izgleda čudovito in to je ta evropska misel, ki jo potrebujemo, da bodo ljudje lahko potovali brez meja, brez zastojev in brez siceršnih ovir. Ravno zato smo vključili tudi več denarja v proračun, vse v redu in prav. In če želimo mobilnost in to velja za ljudi in za blago, potem potrebujemo ladje, ceste, železnico in tudi kolesa. Vse to potrebujemo, ampak tu so določena merila. Vse mora biti čim bolj čisto, varno in dostopno vsem ljudem, ne glede na to, kje živijo ali imajo kakšne posebne potrebe ali ne. In čim bolj pravično mora to biti z vidika konkurenčnosti, prav tako pa moramo zagotoviti dobre pogoje tako za zaposlene, kot tudi za potnike. Skratka, to je en cel svežen. Zato imamo ta umestni pregled in vedno znova moramo pogledati, ali so vsa področja dovolj upoštevana, tako za uporabnike velja to, kot tudi za ponudnike. Zato moramo poskrbeti, in da bomo dosegli napredek tudi v zračnem prometu. In naj povem, da mislim, da moramo tudi med Španijo in Anglijo poiskati dobro rešitev. To bo dobro za celotno Evropo. V imenu GUE NGO, gospa Kilonen, dve minuti. Kiitoksia arvoisa puhemies, va komission jäsen. Iso sydän gospa komisarka najprej zahvala gospodu van der Kampu za opravljeno delo. To je zelo dober dokument za odbor TRAN in tu tudi vidimo, kakšna je vizija prometne politike odbora. Ne vem, ali je tudi glas uporabnikov dovolj prisoten v dvoranah, ko odločamo o politikah. Včasih se zdi, da je prometna politika tu samo zato, da zagotavlja tradicionalni status ponudnikov, ne pa zato, da bi ljudje dobili boljše in cenejše storitve prevoza. Čudno se mi zdi, da pozabljamo na to, da mora biti v ospredju potrošnik. Tudi industrija nam mora povedati, kakšne so dejanske potrebe panoge. Infrastruktura predstavlja le droben del. Veliko pomembneje je to, kaj se dogaja poleg infrastrukture. Potrebujemo pametne rešitve in žalostno je, da je laže zgraditi cesto ali predor skozi hrib, kot pa ustaviti, ustvariti neko regulatorno okolje, ki omogoča dostop do storitev. Tukaj so ukrepi, ki ne zahtevajo toliko vrtalnega stroja skozi predor, pač pa zahtevajo predvsem to, da nekatere dokumente uničimo in dobimo nove. Uh, uh, Sedaj pa v imenu zeleni gospod Eichhout, izvolite. Close enough, close enough. Niti niste tako slabo izgovorili. Hvala. Zahvaljujem se Vimu Van den Kampu za zelo dobro sodelovanje. Želeli smo si kompromis, ki bo vseboval najbolj ključne točke. Najprej zahvala gospodu Vandenkampu. Besedilo ni tako zeleno, kot bi si želeli, pač nimamo večine tu, ampak nekaj pomembnega želim povedati komisiji in gospe komisarki. Dobro se mi zdi, da se to poročilo sploh upošteva nekaj stvari, pa je še treba izboljšati. Gospod Vandenkamp je že povedal, da potrebujemo prehod na železnice, na tire. Ampak to še ni dovolj dobro. Tudi, če si prizadevamo za manj onesnaževanja z cestnega prometa, samo prehod na železnice še ni dovolj. Več je treba narediti tudi na socialnem področju je zelo pomembno. Tudi na področju storitev recimo je prišlo do liberalizacije. Zato pričakujemo predloge komisije, ki so bili sicer najavljeni, ampak v tem poročilu je treba tudi pozvati komisijo naj. Ne pravi samo dobro je to, kar smo naredili, naj se ne zadovolji s tem, ampak naj bo še bolj ambiciozna. Mislim pa, da smo v prometnem sektoru na pravi poti. Peter Lundgren, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EFDD gospod Lundgren. Hvala lepa. Evropski parlament je tu odigral zelo pomembno vlogo. Veliko je interesov, ki so tu v igri na področju prometa. Včasih so lobi tisti, ki se umešavajo. Vse to dobro vemo. Komisija naj zdaj pripravi predloge. V moji domovini na švedskem so potekale demonstracije z naslovom Tu se švedska konča. Govora je o predpisih, o socialnih vprašanjih. Zelo pomembno je, da se izognemo socialnemu dumpingu in da imamo pravične predpise za vse. Komisija naj spreme pravila proti nezakoniti konkurenci in socialnemu dumpingu. Kolegom bi rad povedal, naredimo nekaj za to, da bomo imeli pravičnost na naših cestah. Končno. Skrup, eh, Hvala lepa. Zdaj pa gospa Marie-Christine Arnotu. Da, mi še kolege. Hvala. Spoštovani kolegi, ne strinjam se s priporočili v tem poročilu. Absolutno ne. V, ta dokument želi dejansko okrepiti še enkrat evropsko birokracijo na škodo držav članic. Menim, da ni prav, da povečujemo sredstva namenjena za to politiko, saj bomo s tem povečali eh, sredstva, ki jih morajo plačati države članice. Težko spremljivo je, da Evropski parlament si dovoli, da državam članicam eh, nalaga eh, pravila glede prometne politike. Mislim, da ste prav razumeli, da bom glasovala proti temu poročilu. Hvala. Eh, merci, madame Depite. Hvala lepa, gospa poslanka. Na vrsti je zdaj gospod poslanec Luis Tegrandes Pascual. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Prometna politika je ključnega pomena za skupni trg, za našo, po, povezano za našo industrijo. Pomembne so čezmene povezave. Vsak način prevoza je pomemben moramo spodbujati samodalnost in skrajšati čas prevoza. V poročilu so odločeni zelo pozitivni elementi, o katerih smo jutri pogovarjali. Recimo o, ekstren, o zmanjšanju zunanjih troškov, o spodbujanju alternativnih um, virov energije. Uh, govorili bomo o tem, kako uh, je treba urejati recimo povezovanje najbolj daljenih regij in tako naprej. Gospod poročevalec je opravil odlično delo in jutri bomo tudi uh, dobili potrditev ob glasovanju. Sem španec in rad bi uh, spregovoril o temi Gibraltarja. Vedno smo lahko našli način za rešitev te uh, težave dveh prijateljskih držav in vedno smo se lahko dogovorili glede tega Združenih kraljestva Španija in Združeno kraljestvo se boste pogovorili o spornih temah in vedno je bilo tako. Vendar ni pa prava pot, da se svet loti uh, vprašanj, ki niso v njegovi pristojnosti. Hvala lepa, gospod Ertok. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovana gospa komisarka. Najprej gre moja zahvala protagonistom, gospodu Vandem Kampu in naši poročevalki v senci Klaudita Pardel za dobro opravljeno delo. To je namreč bila zelo konstruktivna in delno tudi čustvena razprava, ki jo danes želimo zaključiti. Točno štiri leta po beli knjigi se zdaj ponovno pogovarjamo o tem, da so bili cilji zelo ambiciozni, da so še vedno ambiciozni, ampak smo na pravi poti, ciljev pa še nismo dosegli. Naprimer, kar zadeva prehod ceste na tire, promet ki presega 300 km, naj se prestavi na železnico. Tega cilja nismo dosegli, še vedno imamo zelo nizko raven. Od leta 2008 do 2011 smo imeli povprečen delež prometa oziroma prevoza blaga na cestah 76 odstotkov in v naslednjem obdobju 74 odstotkov. Vidimo torej, da so razmerja sicer prava, da pa še nismo prišli dovolj daleč. To, kar počnemo na socialnem področju in to, kar moramo narediti, in tu prosim komisijo naj poda roko Evropskemu parlamentu. Ko govorimo o socialnih predpisih, se vedno znova pogovarjamo o tem in želimo vplivati na to, da bi se ti predpisi še izboljšali. Gre za različne prometne sektorje, pay to fly, recimo na področju letalskega prometa ali pa obvezen čas počitka. Na vsem tem moramo še delati. In še zadnji stavek, gospa komisarka, želim vas podbuditi tudi, kar zadeva eh, nemška, nemški prevoz z osebnimi vozili. Tu potrebujemo zelo močno držo. Posta, Gospa Žaglin Foster. Hvala. Najprej se zahvaljujem gospodu Vino van den Kampu za opravljeno delo. Menimo, da je škoda, da je bilo vaše prvotno besedilo v veliki meri spremenjeno. To obžalujemo. Več področji je, ki jih bo delegacija Združenega kraljestva težko sprejela. Najprej nadalje koncentracija kar zadeva socialno zakonodajo. Menimo, da se s tem zapira trg in da je to protekcionizem. Drugič, nepotrebno usposabljanje agencije za varnost v cestnem prometu. Menimo, da to ne dodaja nobene vrednosti. Potem direktiva o pristaniščih, po našem mnenju, v tej obliki povzroča škodo zelo uspešni industriji pristanišč v Združenem kraljestvu. In potem še Gibraltar vidim, da je kolega, ki je dal te amandmaje pred dvema letoma, odšel. Eh, naj povem, da Španija še naprej postavlja pod vprašanje suverenost države, vendar pa ne bo nobenega napredka pri pravicah potnikov ali enotnem nebu. In gospod Vandenkamp, samo zato jutri poročila ne bomo mogli podpreti. Toliko, da veste, ampak zelo cenimo delo, ki ste ga opravili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Paloma Lopez Bermeho. Hvala lepa. Hvala tudi za dobro izgovorjavo mojega imena. Hvala, gospod predsedujoči. Cestni promet je sedaj v nekašni tranziciji, čakamo na strategijo komisije za ta sektor. Zahteje po interoperabilnosti, okoljske učinkovitosti in proizvodnji in distribuciji Evropske unije zahtevajo spremembo modela, ki je preveč odvisen od velikih infrastrukturnih velikih prometnih podjetij. V tej tranziciji je pomembno v razpravo vključiti delavce, tako odvisne kot samostojne. Moramo zagotoviti čas počitka, plačila in to, da nima dodatnih nalog za uh, nalaganje in razlaganje uh, blaga. Zloraba kabotaže je nekaj, česa se moramo resno lotiti, moramo imeti več inšpekcij in moramo uh, zahtevati odgovornost eh, tistega, ki to naroči. Ne smemo dovoliti, da bi liberalizacija eh, sektorja omogočila eh, zmanjšanje varstva delavcev. In ne smemo zmanjšati pravic delavcev v tem sektorju. Hvala lepa, zdaj pa gospa Daniela Ajuto. Eno minuto časa imate. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Spoštovani kolegi, menim, da je bilo glede bele knjige o prometu opravljeno eh, izčrpno delo, vendar pa mi tega ne bomo podprli, ker se ne zauzemamo za proge, kot so Turin, Lion, čeprav smo videli, kako škodljiva je ta proga, veliko je pozitivnih elementov, katerim smo prispevali tudi z našimi predlogi sprememb, recimo pripravljenost vlaganja v vse bolj trajnostne rešitve na področju okolja, spodbujanje železniškega namesto cestnega prometa. Prav je, da spodbujamo električna vozila, eh, skupno uporabo avtomobilov, optimizacijo javne porabe, novi načrti za spodbujanje javnega prometa v mestih in ne nazadnje tudi aganžma in boj proti socialnemu dampingu. Kljub temu pa nasprotujem sprejetemu besedilu. Spet želite dati več moči Evropski komisiji, ki bo financirala nekoristne projekte, ki koristijo samo velikim in ne priznate svojih napak. Podobno je tudi pri evru. Vidite, da ne deluje, vendar z absurdnimi politikami ustrajate pri evrskem območju. Kot alkoholiki, ki tudi, če vidijo, da drvijo v smrt, pijejo konjak že za zajtrk. Grazie. Eh, pani posel. Hvala lepa. Gospa Loka Čijevska. Hvala lepa. Predsedujoči, gospa komisarka, promet je hrbtenica vsakega gospodarstva. Notranji trg ne more pravilno delovati brez sodobne prometne infrastrukture želimo spremeniti panogo prometa, ki mora biti učinkovita, konkurenčna in interoperativna. Veliko je potrebnih sprememb. Statistika kaže, da bomo promet vse bolj potrebovali in da se bo tudi povpraševanje podvojilo. Poročilo je izvrsno, videli pa smo tudi precej pomembnih pripomb glede mnogih pomembnih točk. Seveda to ni zdravilo za vse. Naj pa povem, da priporočila vsebovana v poročilu predstavljajo dobro podlago za nadaljne delo. Eno pripombo pa imam. Socialni dumping. Vsi govorijo v zadnjem času o socialnem dumpingu. Ljudje, ki delajo v prometu, morajo delati pod dostojanstvenimi pogoji in biti ustrezno nagrajeni. Zato moramo podpreti tudi konkurenčnost, vendar pa ne moremo koncepta socialnega dumpinga uporabljati za to, da omogočamo drugim iz tretjih držav dostop do naših trgov. Veliko je nepravilnosti, ampak mi moramo ugotoviti, kdaj gre za zlorabo. Prav tako moramo okrepiti spremljanje, ko gre za izvajanje sedanjih določb v zvezi s prometom v državah članicah. Olga Sehnalova. Hvala lepa, gospa Olga Sehnalova. Ena minuta. Si, Hvala. Kolegice, in kolegi, gospa komisarka. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v senci. Strinjam se s poročevalcem in dejansko potrebujemo notranji trg na področju prometa, ki bo uporabljal vsa prometna sredstva. Ravno zato pa moramo najprej povezati mreže, ki jih imamo po Evropi. Poleg tega potrebujemo še dve spremembi v infrastrukturi, namreč še vedno obstaja razlika med novimi in starimi državami članicami, zato moramo izboljšati čezmejni promet. Tudi, če si pogledamo število žrtev v prometu, tudi to število treba zmanjšati, kar je zapisano tudi v poročilu. Potem dostop do javnega prometa in zagotavljanje socialnih pogojev pri delu. Vse to so dobre točke in sama bom poročilo zato podprla. Eh, Hvala. Jill Seymour, ena minuta, izvolite. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalec eh, priporoča vlečnice kot zelo ugoden način prevoza. Ampak v Združenem kraljestvu smo porabili 6 milijonov za takšno vlečnico, takšne pa bodo tudi operativni stroški za upravljanje vlečnice. Glede na to, da je potnikov vsako leto manj, se mi to ne zdi stroškovno učinkovit način. Eh, uporabe, torej da imamo kabinske žičnice. Seveda obstajajo izjeme, ki lahko države članice omejijo naložbe v določene infrastrukture, predvsem, če to lahko ogroža določene zahteve. Ampak komisija posega v pristojnost držav članic, če omejuje uporabo določenih transportnih sredstev in to ni pravilno. Tukaj bi to pomenilo, da ima komisija več pristojnosti pri nekakšnem, eh, pri, pri nekakšni prisili, da se zaključijo projekti v okviru TNT. Prav zato bo vas prosim, da glasujemo proti temu. Thank you very much indeed. Uh, adesso... Najlepša hvala. Nadaljujemo. Uh, gospod Salini, izvolite eno minuto. Ah. Hvala občutek, ki ga človek dobi o pogledu na belo knjigo in poročilo kolega Van den Kampa je, da je bilo opravljeno delo medijacije, ki je bilo zelo zahtevno. Slišali smo, da gre za zelo občutljivo delo, ki zahteva združevanje različnih akterjev z drugačnimi interesi. Žal se v tem parlamentu pogosto dogaja to, kar se po mojem mnenju ne bi smelo dogajati in sicer tu, kjer bi lahko reševali napetosti, se pojavljajo nacionalne napetosti in interesi, ki se vnašajo sem. To poročilo je dobro. Mene zelo zanima železniški promet in vse večja liberalizacija. Potrebujemo vse tiste elemente, ki nam bodo pomagali, kako ulagati v promet, ne da bi se vedno znova zatekali k napetostim, k vprašanjem, glede katerih smo se že pogovarjali. Pogledati si moramo, kako lahko dobimo naložbe, ki bodo spoštovali okolje in kako lahko spodbudimo in utremo pot do naložb, ki bodo pomagale pri prometu tako blaga kot ljudi, tako da bo naša celina tudi na tem področju doživela razvoj, ki si ga zasluži. Grazie, onorevole eh, Salini. Eh. Najlepša hvala. Tako nadaljujemo. Agnes Jungerius. Izvolite, eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. To, da morajo piloti leteti, ker drugače ne bodo plačani, tovornjakari morajo voziti dan in noč, ker se bojijo, da bodo če ne izgubili službe in tako naprej. Tukaj gre za kršenje vseh pravil, zato ker podjetja vedo, da nihče ne preverja, kako je s tem. In mislim, da moramo temu narediti konec. Predlogi v poročilu so pozitivni in uh, krščanski demokrati tudi sedaj razumejo, da je to potrebno. Prav zato pozdravljam poročilo gospoda Van de Kampa. Sedaj pa se mora udejaniti tudi komisija. Gospa komisarka je že pokazala politično voljo in mislim, da je sedaj čas, da pokažemo ambicijo, ki bo stopila še korak naprej od naših predlogov in končala z zlorabo zaposlenih v tem sektorju. Najlepša hvala. Gospod eh, Bach, izvolite. Verjete, frau komisarin, eh, liebe kolegin, ste erst en dank aussprechen. Najlepša hvala, hvala gospej komisarki in tudi gospodu poročevalcu v Dekampu. V zelo kratkem času je predlagal tako kratkoročne, srednjeročne kot tudi dolgoročne predloge ukrepov. Zaenkrat bi spregovoril o cestnem prometu. Poznamo težave in ukrepe ter izzive na tem področju. Tukaj imamo vprašanje okoljske politike, konkurenčnosti, socialnih zadev in tako naprej. Mislim, da na tem področju ne potrebujemo novih zakonov, ampak bolj usklajeno izvajanje obstoječe zakonodaje ter izboljšan nadzor. Agencija, ki bi bila enotna, odgovorna za vse to, bi vsekakor izboljšala situacijo. Kar se tiče železniškega prometa, mislim, da moramo skupaj dokončati četrti železniški svežen. Po 20 letih prestrukturiranja bo tako železniški promet v Evropi končno izpolnil svojo vlogo. Kar pa se tiče letalskega prometa, zdi se mi, da ta sektor izgublja svojo vlogo v globalnem, eh, na globalnem področju in prav zato potrebujemo določne ukrepe na tem področju. Gospa komisarka, po več letih ko ni bilo veliko aktivnosti zaradi vašega predhodnika, stojite vi sedaj pred velikim izzivom. Promet morate postaviti na mesto, ki mu pripada in ki je pomembno za evropski delovni trg in za naše državljane. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Kljun, izvolite. Thank you and, uh... Najlepša hvala. Hvala predsedujočemu in hvala gospe komisarki, ker ste danes tukaj. Hvala tudi gospodu Van de Kampu za to, da je poskušal nekako, nekako uravnotežiti različna mnenja in sprejeti kompromisno poročilo. Upamo, da bo jutri uspešen, saj poročilo odraža težave v različnih sektorjih prevoza in poudarja, kako pomemben je ta sektor za ustvarjanje novih delovnih mest, za povezovanje posameznih regij, predvsem tistih najbolj oddaljenih in pa seveda za storitve, ki so pomembne za ljudi, ki uporabljajo transport, pa tudi za seveda podjetja, ki so tukaj vključena. To mora biti v osredju, ko razpravljamo o tej temi. Kar se tiče letalskega prometa, Tukaj se že veselimo vaših novih predlogov ob koncu letošnjega leta. Pomembno je, da razumemo, da naši, naše letalske družbe sedaj tekmujejo na globalni ravni. O tem moramo razpravljati. Svet postaja vse manjši in naša podjetja morajo biti konkurenčna tudi na globalnem trgu. Naši potniki želijo potovati po vsem svetu, v Azijo, Združene države Amerike, Avstralijo. In prav zato moramo stopiti v dialog predvsem eh, z različnimi zalivskimi državami, tako da sprejmemo z njimi letalske sporazume. To je namreč težava naših letalskih prevoznikov, se na tem področju niso konkurenčni. Hvala. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa nadaljujemo z postopkom pritegnitve pozornosti. Najprej. Klaudija uh, eh, Montegojar, izvolite. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Komisarja. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovana komisarka, spoštovani kolegi. Dejstvo je, da smo še daleč od eh, enotnega transportnega področja, čeprav smo že začeli na tej poti. Prav zato pozdravljam delo poročevalca in tudi vseh poročevalcev v senci. Tukaj je kar nekaj sklical na pomorski prevoz in na potrebo potem, da okrepimo zmogljivosti naših pristanišč v Evropski uniji. Potrebujemo pa tudi dobre ukrepe, s katerimi bi izboljšali pomorske poti, ki bodo del evropske transportne, evropske transportne mreže. Namreč eh, v poročilu je samo bežno omenjen pomorski promet in zdi se mi, da tukaj nismo se posvetovali z ustreznimi mednarodnimi organizacijami. To bo resno vplivalo na regije, kot je moja. In zato želim to izpostaviti. Komisijo prosim, da pripravi jasno strategijo za povezovanje otokov z Evropsko unijo. Namreč otoki imajo posebne značilnosti, ki zadevajo najbolj oddaljene regije in prav zato jih moramo upoštevati, eh, ko upoštevamo tudi nadzor toplogrednih plinov. Najlepša hvala. Hvala, prosim, da se držite časa, ki smo vam ga namenili. V nasprotnem primeru vas bomo morali prekiniti. Gospa Lucianson, izvolite. Najlepša hvala. Gre za dobro poročilo, ki vključuje dobra priporočila. Imamo nekaj ločenih glasovanj, naprimer tudi glede tega, kako je z upravljanjem pristanišč, glede velikih tovrnjakov, glede četrtega eh, železniškega svežnja in tako naprej. Britanski poslanci bomo glasovali proti temu. Vsekakor pa pozdravljam evropske ukrepe za to, da bi znižali toplogredne pline za vsaj 15 odstotkov do 2020. To je pomembno za nas, da to sprejmemo pred vrhom v Parizu, ki bo zadeval okoljske spremembe in podnebne spremembe. V Londonu investicije v prevoz niso dovoljšne, da bi zadovoljile potrebe gospodarstva in prebivalstva. Prav zato moramo o tem spregovoriti, namreč tukaj obstajajo velike razlike in v prihodnih letih moramo to težavo nagovoriti. Zasebni sektor bo tukaj odigral svojo vlogo, vseeno pa potrebujemo obsežne javne sklade, ki bodo lahko izboljšali naš promet. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Marija, se izvolite. Ja, prevoz je vsekakor pomemben za gospodarsko rast v Evropski uniji. Tukaj moramo upoštevati tudi zaščito okolja in interese potnikov. Prevoz proizvaja kar 25 odstotkov toplogrednih plinov in je drugi za energetskim sektorjem. Prav zato mora Evropska unija uspodbujati trajnostne vire energije, pa tudi eh, javni prevoz in železniški prevoz. Izboljšati moramo našo infrastrukturo, tako da bomo znižali število cestnih nesreč. Poleg tega pa moramo izboljšati nadzor in preverjanja. Evropska unija mora bolje izkoristiti naš pomorski promet, tako da bomo zagotovili, da bo prebivalstvo, ki živi na otokih, imelo dostop do uh, naših, do celine. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka in gospod poročevalec. Evropa potrebuje integriran interoperabilni sistem prometa. S tem bomo izboljšali vzdržnost in ekonomsko vzdržnost. In eh, številne države članice uh, varujejo svoje interese in zato se ne more razvijati uh, evropsko gospodarstvo. Moramo se držati svojih zavez glede na lož, saj s tem povečujemo dodano vrednost celotnega sistema. Moramo imeti v mislih vse uporabnike, vse potnike, tudi tiste potnike, ki imajo omejeno gibanje. Prihodnost našega gospodarstva je odvisna od te storitve te storitve so tudi pomembne za to, kako se bomo soočili s klimatskimi spremembami. Pani posel Katarina Konečna. Najlepša hvala, gospa Konečna, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu. Kot predsedujoča Inviju sem zagovarjala učinkovitost, energetsko učinkovitost na tem področju. Po našem mnenju moramo bolje izkoriščati vire v celotnem sistemu prevoza. Izkoristiti moramo že obstoječe zmogljivosti. Tako kot poročevalec, tudi jaz mislim, da je deset točk v teh beli knjigi zelo pomembnih. Predvsem javni prevoz moramo spodbujati, ta namreč pomaga pri zniževanju izpustov. Varna mobilnost od vrat do vrat je zelo pomembna, pa tudi možnost javnega privoza za starejše občane in za kolesarje. To zahteva veliko investicij, ampak po drugi strani kaže tudi pozitivne rezultate za države članice. Mislim, da bi morali to infrastrukturo financirati tudi iz sredstev Evropske unije. Enako velja za uh, izgradnjo železniške mreže in mreže TNT. Evropsko unijo bi morali čim prej do konca vključiti v to mrežo. Hvala, gospod Koh, izvolite. Najlepša hvala. Gospa komisarka, mislim, da je ta sektor nekaj, kar vpliva neposredno na naše življenje. Tukaj imamo turizem, gospodarstvo, socialne zadeve in tako naprej. Kljub temu pa promet še vedno podcenjujemo. Kljub temu, da vpliva na življenjski standard na nas, nas in naslednjih generacij. Pomembno je, da torej imamo trajnostno mobilnost in enotni evropski prometni prostor. Najlepša hvala vim za delo, ki si ga tukaj opravil. Poročilo bi lahko šlo še korak naprej, naprimer kar se tiče cestin, ki so neusklajene in pa kar se tiče asistenčnih sistemov za šoferje. Veseli me, da je ta trajnostni razvoj še vedno ključnega pomena pri prometu, ampak vseeno potrebujemo čim bolj konkretne cilje. Naprimer, strategijo za znižanje žrtev v prometnih nesrečah in pa enotno evropsko stopnjo najviše dogovoljene vsebnosti alkohola v krvi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Koh. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcem, ki je stopil z motorja za to, da nam predstavi določene pomisleke glede prihodnosti prometa. Prvič smo zgubili uh, eh, bitko, imamo več žrtov in Zato se veselimo predlogov, gospa komisarka. Uh, instrument za povezovanje Evrope in eh, sklad za strateške naložbe sta dober vir financiranja takšnih naložb. In mislim, da moramo obravnavati tudi eh, urbani promet in tudi mislim, da moramo, da pričakujemo tudi predloge na tem področju. In mislim, da moramo tudi razmišljati o delavcih, o zdravju delavcev. Um, in pomislimo, številni mladi so brezposelni, po drugi strani pa nima nišče nadomestil, ni nikogar, ki bi nadomestil uh, uh, voznike tovornjakov, uh, železničarje in tako naprej. Moramo tudi recimo spodbujati uporabo. Eh, koles, pa tudi spodbujate porabo tramvaja. Za vse to potrebujemo eh, sredstva. Eh, mislim, da imamo na voljo sredstva v instrumentu za povezovanje Evrope, v Evropskem skladu za strateške investicije. S tem bi lahko dejansko uresničili svoje ambicije. Uh, Najlepša hvala. Komisarka Bulc, izvolite najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovani poslanci najlepša hvala za te specifične in zelo pomembne komentarje zabeležili smo si prav vse tako vaše komentarje kot poročilo bomo upoštevali pri dokončevanju poročila o izvajanju bele knjige ki ga bomo dokončali do konca letošnjega leta. Pred poudarim, kako pomembno je, da se vsi strinjamo glede tega, da je promet pomemben, tako za ustvarjanje rasti delovnih mest in drugih zadev. Naj povem še nekaj glede postopka samega. Javno posvetovanje z deležniki je zaključeno. Mnoge, mnogi izmed eh, iz ukrepov za izvajanje so se začeli izvajati šele sedaj in zaradi tega nismo mogli oceniti vsega, ampak samo to, kar je bilo že izvajano do sedaj. Ocenili smo tudi to, kar ni več potrebno storiti in to, kar nam je še preostalo. Politično in gospodarska situacija se je spremenila od leta 2011, ampak trenutna ocena kaže, da so glavne točke bele knjige še vedno relevantne. Razumem, da se parlament strinja z našim pristopom. Za konec bi se rada še enkrat najlepše zahvalila gospodu Vimu Vadekampu. Najlepša hvala in hvala tudi parlamentu, ker je prevzel to pobudo. Kot sem že povedala uvodoma, se vsekakor strinjamo z nasplošnim pristopom glede nadaljevanja postopka. Slišala sem veliko pozivov glede ukrepov in to mi je všeč. Skupaj moramo sodelovati pri pobudah, s katerimi bomo lahko resnično spremenili situacijo in dosegli napredek. Najlepša hvala. Besedo dajem poročevalcu, gospodu Vimo Vandekampu. Izvolite dve minuti. Najlepša hvala. Preden nadaljujem, bi se rad zahvalil komisarki, pa tudi mojim kolegom za te prijazne besede danes. Hvala pa tudi za kritične komentarje. Gospa Foster je žal že zapustila dvorano, ampak razumem, kaj mi je želela povedati. Vse to bomo upoštevali pri dodaljnem izvajanju predloga. Umestna ocena bele knjige je pred nami. In uh, v naslednjih letih bo moja naloga, da bomo s tem nadaljevali, da bodo naši predlogi dejansko upoštevani. Komisija je že povedala, da želi manj pravil, bolj trajnostno zakonodajo, ki bo bolj preprosta in učinkovita. Ampak ne smemo spregledati tudi socialnih elementov, tudi ti so namreč pomembni.